20. aprila je ponovno otvorjena. Sprita besedila se je 20. aprila 2012, so na voljo, imate kakšne pripombe na ta besedila? Ne. Potem je zapisnik s tem sprejet.